ki sem ga sam pripravil, kako lahko napake odpravimo, kako lahko sisteme izboljšamo, kako lahko najboljše prakse razširimo po Evropi. V drugem primeru pa smo upravili tudi ključne vzroke za napake pri porabi za razvoj podeželja. Skratka, to je neposredno povezano s tematikami, ki ste jih prej obravnavali. Mislim, da bi morali zagotoviti večji nadzor pri nepovratnih sredstvih, ki jih nudimo za razvoj podeželja. Hvala lepa gospodu Balčetisu za pripravljeno poročilo, hvala lepa tudi za priporočila. To poročilo, ki ga obravnavamo, govori predvsem o tem, kako lahko za projekte za razvoj podeželja zagotovimo sredstva, tako da bodo ti projekti prinesli tudi stroškovno učinkovitost. Zanima nas, ali davkoplačevalci, ko plačujejo za takšne projekte, od tega dejansko imajo koristi. Mi vemo skupaj z državami članicami že dolgo časa, da se tu pojavlja kar nekaj težav, tudi stopnje napak so precejšnje, zato smo skušali poskrbeti predvsem za to, da se uveljavijo razumni stroški, zagotavljamo tudi primere najboljše prakse, tudi konkretne primere, ki bodo seveda koristni, zlasti, ko gre za to, kako izboljšati porabo javnega denarja. Računsko sodišče meni, da pristop komisije držav članic glede razumnih stroškov ni najbolj primeren, kar nekaj težav je. Sistemi ne delujejo tako, kot bi morali, tudi nadzorni sistemi držav članic obravnavajo zgolj nekatera sistemska tveganja ali pa so bili pomankljivi. Nekaj se je sicer ukvarjali s posameznimi ukrepi, da bi to odpravili, vendar ne dovolj. Na začetku programskega obdobja smo na to upozorili. Metode, ki jih uporabljajo države članice, se med seboj razlikujejo. Sodišče meni, da nekatere metode niso najbolj primerne za obravnavanje tvegan. Premalo so izvajale države članice nadzora nad nepovratnimi sredstvi, ki smo jih namenili za projekte za razvoj podeželja. Pri 88 projektih smo stvari preverili stopnje napake, podobno posod po Evropski uniji. Na podlagi tega sodišče ugotavlja, da se lahko še veliko privrčuje pri stroških za projekte za razvoj podeželja, lahko bi več storili za to, da bi dosegli cilje na področju razvoja podeželja. Sodišče je spostavilo tudi številne področja, kjer obstajajo dobre prakse. To smo skušali ponazoriti tudi v tem poročilu. Pozdravljamo tudi namen komisije, da pa da smernice glede poenostavljenih stroškov. V poročilu piše, da takšni poenostavljeni stroški niso čudežno zdravilo za vse in da se tudi ne morejo uporabljati v vseh državah članicah enako. Države članice so tiste, ki morajo pripraviti kontrolne sezname in ustrezne sisteme za nadzor tudi za obdobje 2014-2020, tako takoj, ko bodo projekti potrjeni. Če pa ti sistemi ne bodo obravnavali tvegan, ki jih omenjamo v tem poročilu, bodo pomankljivosti ostale še naprej. Nima smisla dodajati novih zahtev in nadzorov, bolje je, kot pravimo poročilo, da se ciljno usmerjeno obravnavajo posamezna tveganja. Še posebej me veseli to, da so bila priporočila in zaključki sprejeti strani komisije, pa tudi strani vašega poročevalca. Priporočila sodišča ste delno že začeli izvajati v ukrepih, ki jih je komisija sprožila. To je tudi skladno z tem, kar mi omenjamo v svojem poročilu in kar komisija omenja v svojih priporočilih. Hvala komisiji, hvala lepa državam članicam za sodelovanje. Mi smo sodelovali na različnih delavnicah z računskimi sodišči, želeli smo tudi prenesti znanje, ki ga imamo in na katerem smo temeljili tudi to poročilo. Hvala. Kolega Balčitis. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se rad zahvalil predstavniku računskega sodišča, gospodu Kardifu, za to posebno poročilo. Ne želim ponavljati tega, kar smo že slišali. Vsi vemo, da je nadzor sredstev, ki jih namenjamo za projekte za razvoj podeželja, zelo pomembno vprašanje. Nažalost pa se stvari ne opravljajo na najboljši možni način. Sistem moramo izboljšati, če želimo doseči svoje cilje. Naprimer, eden od ciljev je, da zagotovimo več delovnih mest na podeželju, da zagotovimo višjo kakovost življenja na podeželju. Več pozornosti moramo nameniti tudi okoljskim vprašanjem. Zneski, ki smo jih namenili za to področje, so nekje na ravni 50 milijonov evrov. Mislim, da bi morali skrbno nadzirati vsa sredstva, ki jih namenjamo za to vrstne projekte. Imamo pa kar nekaj težav. Za obdobje 2007-2013 komisija ni zagotovila smernic niti ni zagotovila merljivih ciljev ali merljivih pogojev. Države članice pa so več let zanemarjale obveznost posredovanja podatkov, ki bi jih potrebovali za to, da bi lahko primerjali bolj podrobno, kako se sredstva porabljajo. V svojem poročilu zato omenjam več predlogov in priporočil. Omenil bom nekaj izmed teh priporočil in predlogov. Kot prvo, komisija bi morala državam članicam predlagati, da uporabljajo merila in kontrolni seznam. To najdemo v prilogi ena komisijnega dokumenta. Komisija bi tudi morala sodelovati z državami članicami, zato da bi vsa merila za nadzor, kot jih opredeljuje sodišče, bila tudi dosledno izvajana. S tem bi se izognili nekonkurenčnim ciljem in cenam, potem kakršnim koli spremembam pri projektih in tako naprej. Želimo si, da bi najboljše pristope uporabljali v tistih območjih, ki so najbolj ogrožena. Države članice bi morale bolj strogo uporabljati tudi stroškovno učinkovite pristope. Uporabljati bi morale referenčne cene, pa tudi komercialne cene na realnem trgu namesto da se zanašajo na omejene informacije, ki jih posredujejo dobavitelji. Več pozornosti bi morali nameniti tudi projektom, ki imajo višjo dodano vrednost. Države članice bi morale redno zagotavljati primerljive in razumne informacije tudi glede rezultatov, ki jih dosegajo s projekti na področju razvoja podeželja. Kot ste sami že upravičeno povedali, predlogi glede izboljšave revizijskega dela bi morali biti bolje upoštevani. Računsko sodišče, parlament in komisija bi morali imeti dostop do podatkovnih zbirk v državah članicah. To bi bilo zelo zaželjeno, namreč na tak način bi lahko redno izmenjevali informacije, bolje bi lahko tudi vedeli, kateri deli nadzornega sistema bi morali biti deležni sprememb, zato da zagotovimo boljši nadzor nad porabo javnega denarja. Hvala. Hvala lepa. Iskreno rečeno je poročilo gospoda Cardiffa odlično, skoraj da me je spravil v jog. Mislim, da ponuja odličen pregled vsega, kar je šlo na robe, se pravi, da se osredotoča res na področja, kjer so potrebne izboljšave. Komisija je tista, ki nam bo lahko podala več informacij, sedaj pa gospod Tojrer. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Kardifu in računskemu sodišču za to posebno poročilo. V tem posebnem poročilu najdemo kar nekaj zelo zanimivih predlogov, tudi izhodišč. O tem se bomo še pogovorili tudi s kolegi iz odbora za kmetijstvo. Oni so tisti, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja. Da lahko za danes pravi, da ne more biti na sestanku, zato je mene prosil, da povem kaj smo videli naprimer na Novi Zelandiji. Na Novi Zelandiji so v 80-ih letih odpravili vse kmetijske subvencije. Kmetijstvo danes predstavlja več kot 30 odstotkov BDP-ja te države. Nova Zelandija je konkurenčna na svetovni ravni, kljub temu, da v svojem kmetijstvu ne uporablja nobenih subvencij. Računsko sodišče verjetno še ni opravilo analize razmer, naprimer na Novi Zelandiji, niti ni stopilo v stik z Novo Zelandijo, sklepam. Namreč zanima nas, na kakšen način bi lahko tudi naše kmetijstvo postalo bolj konkurenčno. Zastavljamo si namreč vprašanje, ali s to vrstnimi podporami ne vzpostavljamo nekih struktur, ki dolgoročno ne bodo zmožne preživeti same po sebi. Zato bi bilo morda smiselno, da se izognemo plačevanju subvencij v nedogled. Bolje je, da sistem subvencij nekoliko spremenimo. V točki 14 piše, da je stopnja napake, ki je višja od 3 odstotkov, vezana predvsem na nespoštovanje zakonodajnih aktov Evropske unije. Devet odstotkov napak je vezanih na nespoštovanje pogojev, kot se opredeljujejo na ravni držav članic. Zato me zanima, ali dejansko obstajajo razlike med državami članicami, ali se nekatere države članice teh zadev lotevajo bolj uspešno. Zanima me tudi, ali so države članice na določenih področjih dolžne natančno opredeliti pogoje. Zanima me, zakaj prihaja do tako visoke stopnje napake. Ali je ta stopnja napake morda vezana na določene aktivnosti, ki bi se jim bi bilo moč izogniti. Morda bi se lahko države članice tudi izognile pretiranim birokratskim postopkom, zato da bi bil v sistem bolj prijazen tudi do uporabnikov. V 18 in 19 govorite tudi o stopni izvajanja sredstev. Tisto, kar me najbolj zanima v tem kontekstu je, kaj se zgodi s tistimi, ki niso porabili vseh sredstev. Stanje med državami članicami je precej različno. V Romuniji in Bolgariji, naprimer, tudi pri drugih skladih Evropske unije prihaja do precej nizke stopnje črpanja. Na Danskem, naprimer, pa je slika povsem različna. Namreč Danska je zelo uspešna na tem področju. Zanima me, zakaj prihaja do teh razlik. <clears throat> Gospod Sravama, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu in tudi gospodu Kardifu. Danes izpostavljamo zelo pomembna vprašanja. Naj zgolj na kratko povem, da nasplošno podpiram delo, ki ga je opravil poročevalec. Strinjam se tudi s točkami, ki jih je povdaril. Bi pa rad povedal še naslednje. Mislim, da ne moremo dovolj povdariti potrebe potem, da razvijemo pristop, ki temelji na tveganju, kar pomeni, da moramo neumorno delati na tem. Svoje delo pa moramo povezati tudi z delom, ki ga je treba upraviti v državah, ki so najmanj uspešne. Rad bi spostavil tudi to, da razumen nadzor dejansko lahko izvršimo, ne da bi s tem povečali breme. To je večno vprašanje, s katerim se soočamo. Ali bomo izgubili nadzor nad davkoplačevalskim denarjem, če se osredotočimo na pristop, ki temelji na tveganju? Sam menim, da ne. Zato, ker lahko storimo še veliko več še posebej z državami članicami, zlasti ko gre za zagotavljanje tega, da se nadzor izvaja tam, kjer je potreben. Se pravi, da se nadzor izvaja točno na tistih mestih, kjer je to nujno potrebno. Je pa seveda v prvi vrsti odgovornost držav članic, da poskrbijo za to. Vesel sem, da v poročilu v deveti točki govorite o tem, da je treba zauzeti pristope, ki ne bodo privedli dodatnega bremena, dodatnih nadzorov, da je treba preverjati zgolj tiste zadeve, kjer je tveganje največje. Pomembno je, da so sistemi skladni s stopnjo tveganja. Predlagam, da kar nadaljujemo po tej poti, pa nam bo vsem lažje. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. Kratka pripomba in kratko vprašanje, vse skupaj bolj vezano na prihodnost. Bom izkoristila to priložnost, da sta z nami gospod Kardi iz računskega sodišča in tudi poročevalec parlamenta. Pri razvoju podeželja se veliko krat gleda na vse skupaj ne kot na tradicionalno kmetijsko politiko, temveč bolj za konkurenčno, za gospodarsko politiko. Gre predvsem za to, da tudi na podeželju zagotovimo več gospodarskih dejavnosti. Mislim pa, da bo razvoj podeželja sedaj bolj vezan na lokalne skupine za izvajanje ukrepov. To pomeni, da se je v zadnjem obdobju vzpostavilo kar nekaj novih subjektov, ki bodo prav tako želeli pridobiti evropska sredstva, včasih tudi za izvajanje bolj eksperimentalnih projektov, ki se običajno ne izvajajo na ravni tradicionalnih metijskih subjektov. Zanima me, kako bo komisija obravnavala te nove subjekte. Zanima me tudi, če ne bi mi v odboru v svojem poročilu te nove situacije tudi ustrezno odrazili. Hvala. Ich habe auch mich auf die Rednerliste gesetzt. Ja, tudi sebe sem dala na seznam govornikov, imam par vprašanj za komisijo, ko prebiram, da je tretjina sistema eh, namenjena nadzoru eh, stroškov in da tu nismo bili učinkoviti, potem se treba vprašati, kaj komisija tu počne. Vem, da so akcijski načrti, ki so prepozni, eh, vem, da to ima sicer neke učinke na veliko večino stroškov, ampak če imamo prekomerno prijavo stroškov iz večine držav članic, potem to pomeni, da se porablja preveč denarja za te programe. Če je zaključek drugačen, bi me to res zanimalo. Direktor eh, Longo, dobi bi se ga izvolite. Grazie, Presidente. Mi permetta di... Hvala lepa, predsednica. Sam bi se rad zahvalil poročevalcu za to poročilo, ki je dosledno povzelo tudi vse tisto, o čemer smo mi razmišljali. Hvala lepa računskemu sodišču in vsem kolegom z računskega sodišča za to posebno poročilo, ki je nedvomno zelo pomemben prispevek. To poročilo ste pripravili ob primernem trenutku, namreč v trenutku, ko pripravljamo novo programsko obdobje. Lahko povem, gospa predsednica, da se komisija strinja s tem, da še naprej skušamo doseči cilje z področja gospodarstva, tudi z področja učinkovite porabe sredstev za razvoj podeželja. Pomembno je zlasti to, kako se dajo subvencije za posamezne projekte, pa naj se gre za zasebne ali javne. Rad bi vas spomnil še na tom, da je komisija sprejela bolj proaktiven pristop, tudi bolj usklajen pristop zlasti v zadnjem obdobju. Večjo pozornost smo posvetili predvsem izdatkom in vsem značilnostim na tem področju. Skupaj z nacionalnimi, regionalnimi upravami, skupaj z državami članicami bomo lahko zauzeli boljši pristop tudi za oblikovanje izdatkov v tekočem obdobju, pa tudi za prihodnje večletno obdobje. Komisija pozitivno gleda na poročilo računskega sodišča, pozitivno gledamo tudi na vse te predloge, zlasti v poročilo vašega poročevalca. Žal pa se ne moremo stotstotno strinjati z nekaterimi zaključki, z nekaterimi rezultati, ampak globalno gledano lahko povem, da smo zelo naklonjeni temu poročilu. Komisija meni, da ta obe poročili pripravljeni na zelo konstruktiven način ponujata tudi koristne predloge za države članice. Kot sem že rekel, to poročilo je bilo pripravljeno na začetku novega programskega obdobja, se pravi pravočasno, zato da začnemo izvajati priporočila iz tega poročila. Ugotavljam pa, da v tem poročilu najdemo tudi tako imenovani checklist, kontrolni seznam, ki naj bi nam omogočil, da ocenimo nadzorne sisteme ter z njimi povezana tveganja, zlasti ko gre za izvajanje posameznih projektov za razvoj podeželja. Komisija bo ta checklist vključila tudi v neuradni orientacijski dokument, ki ga bo poslala državam članicam. Komisija se strinja s tem, da je treba zagotoviti dobro upravljanje sredstev, da so za to zadožene države članice, spremljanje in nadzor pa seveda predstavljata del takšnega kakovostnega sistema. Ukrepe za razvoj podeželja in projekte z tega področja bomo preučili tudi v trenutku, ko bo predložena prošnja za dostop do evropskih sredstev in ko se bodo ocenjevali rezultati. Želimo si, da bi zagotavljali reden nadzor, da bi ta nadzor vključili tudi v večletno programsko obdobje, ki temeli na tveganjih. Mislim, da je bil to eden od pomislekov, ki se je izrazil tudi v tej razpravi, predtem sem se oglasil sam. Komisija namerava okrepiti tudi svoje dejavnosti na področju usmerjanja držav članic tudi ko gre za informiranje kolegov na regionalni in nacionalni ravni. Predvsem pa si želimo, da bi delili dobre prakse zlasti med tistimi subjekti, ki se ukvarjajo z delitvijo teh sredstev. Na voljo imamo Evropsko mrežo za razvoj podeželja, nacionalne mreže za razvoj podeželja. Mi smo sistematično organizirali tudi delavnice, na katerih smo zelo podrobno obravnavali tudi posamezne probleme z vidika njihove specifičnosti. Glede stopnje napak, ki jih predstavljajo države članice, pa lahko povem, da bomo roke za preverjanje teh stopenj napak opredelili tako na ravni komisije kot skladno z računskim sodiščem. Če se odzovem še na pripombe, namreč skrbi vas, ker ne veste, kaj počne komisija. Dve številki, predsednica. Glede revizije in glede finančnih korekcij. V zadnjih treh letih smo preverili porabo 121 milijonov evrov za razvoj podeželja, pa še ena številka, ta je vezana na leto 2013 koliko sredstev so države članice pridobile preko svojih dejavnosti. 98 milijonov evrov. Se pravi, države članice so dobile 98 milijonov evrov zaradi povračil 121 milijonov evrov, pa je komisija ugotovila pri finančnih korekcijah. Vse to je rezultat našega dela. Lahko pa zauzamemo tudi še bolj konstruktiven pristop in sicer preko akcijskih načrtov lahko zagotovimo veliko boljše stanje. Prej ste omenili Novo Zelandijo. Ne vem, če lahko ekstrapoliramo stanje tam in ga prenesemo v Evropo. Sicer je lahko to predlog, ki bi ga lahko vsaj preverili, vendar gre za dva zelo različna kmetijska in gospodarska sistema. Preveč različna sta ta dva sistema, zato da bi lahko opravili to vrstno ekstrapolacijo. Mislim pa, da je vaš razmislek vseeno dober. Rekli ste tudi, da bi morali poenostaviti nacionalna pravila, mi se veliko ukvarjamo s tem, Naj povem še to, da veliko pozornost posvečamo pobudam za izvajanje ukrepov na lokalni ravni, spodbujamo tudi vse subjekte, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja. Si pa res želim, da bi upoštevali pripombe, ki smo jih danes slišali s tem v zvezi, zato da se izognemo morebitnim težavam. Toliko z moje strani na vaša vprašanja in pripombe. Hvala. Ja, vprašanje ustreznosti cen, to pa je tudi nekaj, o čemer bi rada kaj slišala. Ko države članice preveč zaračunavajo, ko pristojni organi preveč zaračunavajo, ko fizične osebe preveč zaračunavajo, tu je treba nekaj storiti. Tako da, kaj ste to storili, zato da ste sploh ugotovili ustreznost uh, cen in da ste jo potem tudi lahko uspešno uveljavljali? Hvala. Si, uh... Že prej sem povedal, da smo mi posegli v vse skupaj preko teh finančnih korekcij. Vendar lahko povem, da sedanjost in prihodnost ne bosta takšni, kot je bila preteklost. Tudi nacionalne uprave in organe smo precej usposobili na tem področju. Želimo si, da bi se same strukture spremenile, da bi natančno opredeljevali tudi stroške in cene. Včasih se vse skupaj opredeljevalo na različnih podlagah. Slišali smo tudi kritične pripombe strani računskega sedišča, rač, Referenčne cene so bile včasih posebno neskladne z realnim stanjem na trgu, bile so previsoke, do to vrstnih dogodkov v prihodnje ne bo več prihajalo, zlasti ne v novem programskem obdobju. To pa predvsem zato, ker sistematično analiziramo vse programe, pri katerih morajo države članice poskrbeti za to, da so sprejele ustrezne ukrepe, zato da bi se izognili to vrstnim problemom. Kar pomeni, da imamo na voljo tudi posebne programe, v okviru katerih se lotevamo to vrstnih težav. Hvala. Gospod Kardif. Um, uh, Hvala lepa. Mislim, da so ta zadnja sporočila kar ohrabrujoča. Gospod Toirer je prej nekaj omenil s tem v zvezi, nekoliko je pomešal tudi moje predloge in predloge, ki jih vi omenjate v svojem poročilu, podajo tudi primerjavo z Novo Zelandijo, kot je rekel predstavnik komisije. Situacija je precej drugačna. Mislim pa, da je kolega Tojrar govoril predvsem o tem splošnem načelu, torej ali so subvencije koristne ali delujejo v svojih revizijah uspešnosti, ki smo jih opravili že kar nekaj, smo se ukvarjali tudi s tem vprašanjem, v prihodnje se stvari ne bodo spremenile, zanima nas, ali so subvencije učinkovite. Vprašanje pa je, ali je v okviru SKP-ja smiselno stremeti k tako visokim političnim ciljem. Vi ste tisti, ki se boste o tem odločili. Pomembno je, kako se bodo stvari izvajale. Mi skušamo zagotoviti čim boljši razvoj podeželja. Zato bomo na tem še delali. Kar zadeva vprašanja gospoda Sarvame, on je bil nekoliko bolj pozitiven. Pravi, ali so sistemi primerni glede na to, kakšna je stopnja tveganja. Tudi mi smo podali nekaj predlogov s tem v zvezi. Komisija in države članice so vedno nekoliko skeptične pri teh vprašanjih, pri vsakem poročilu našega sodišča, ampak dejstvo je, če želimo izboljšati zadeve, moramo izboljšati nadzor nad stroški. Je pa tudi res, da moramo nadzorne ukrepe prilagoditi tveganjem. V nekaterih državah ugotavljamo, da izvajajo določen tip nadzora zgolj pri visokih tveganjih, kar je posem primerno. Države članice ne bomo kritizirali, če ne bo odkrila neke manjše stopne napake, če odkrije na primer napake pri drugih višjih izdatkih. Vendar bi tudi pri tem prišlo do stopne napake, zato ker bi pri teh večjih območjih bile odkrita stopne napake zavedanje o tveganju, kvantificiranje tveganja in prilagajanje tveganju. To je tisto, o čemer pravzaprav tu govorimo. Tako da lahko rečem zgolj to, da smo veseli vašega pozitivnega odziva. Ta poročila so namenjena predvsem državam članicam in komisiji, ne toliko plačilnim agencijam. Gre za praktično poročilo, ki naj bi se tudi lažje izvalo v praksi največji učinek bi morala ta poročila imeti na terenu, ne toliko na politični ravni. Pomembno je, da čez dve leti ali tri leta zadeve ponovno preverimo, da se posvetujete z nami in s komisijo. Na voljo imamo izvedljiva praktična priporočila. Nas zanima predvsem to, ali bodo ta priporočila imela kakršenkoli pozitivni učinek na terenu samem ali se bodo zadeve kaj izboljšale. Nekje 50 milijard evrov bo na voljo tekom celotnega programskega obdobja in v tem obdobju lahko privrčujemo eno milijardo. To milijardo pa lahko potem namenimo drugim upravičencem, da bodo tudi oni lahko sredstva uporabljali za svoje projekte. To ni igra z ničelnim rezultatom, mislim, da lahko vsi od tega imamo določene koristi. Hvala. Ja, ne govorimo o žepninah. Kolega Balčitis zelo na kratko glede nove zelandije in primerjave med novo zelandijo in evropsko unijo nova zelandija je skoraj da obupala nad kmetijstvom kot enim od ključnih političnih področji takšno stanje je bilo še pred nekaj desetletji. Mi pa smo takrat rekli, da je kmetijstvo eno od ključnih strateških področji. Omenjali ste Dansko, Bolgarijo in Romunijo, razlike, do katerih prihaja med temi državami. Moram priznati, da potem, ko sta se Romunija in Bolgarija pridružili Evropski uniji smo morali priznati, da je stopnja razvoja drugačna, da je stopnja izkušenj drugačna. To smo ugotavljali ob vsaki širitvi. Države članice, ki se na novo pridružijo, morajo dokaj hitro napredovati. Zato se mi zdi, da bi jih morali podpirati, da bi se nadalje razvijale in izpolnile današnje zahteve. komisija, računsko sodišče in parlament morajo zato imeti neposreden spletni dostop do podatkov, ki jih imajo na voljo države članice. S tem bomo lažje zastavljali relevantno vprašanje in, sprem, in sprejemali korektivne ukrepe, če stvari ne bodo delovale tako, kot bi morale. Danes lahko vidimo tudi to, da države članice izboljšujejo svoje nadzorne sisteme in svoje računovodske sisteme. Zato bi se rad zahvalil računskemu sodišču za delo, ki ga opravlja. Ni najbolj enostavno obravnavati kmetijstva in specifičnih vprašanj, ki se kmetijstva tudi najbolj tičejo. Hvala. Ja, zdaj pa potrebujemo samo še nekoga, ki bo čez tri leta ponovno opravil delo s tem posebnim poročilom. Morda nam bodo gospod Kajlif in njegova ekipa pomagali jim z določenimi naknadnimi aktivnostmi, kar zadeva to poročilo, kajti mislim, da v 11 letih, kar sem tu, eh, vedno znova z dolgočasim s tem, ampak vendarle vedno znova ugotavljamo, da pride do napak, potem se pripravijo priporočila za odpravo teh napak, noben pa potem ne preverja, ali so res odpravili te napake. Tako, zdaj pa naslednjo zelo pomembno poročilo za razvoj podeželja in sicer gre za vprašanje napak pri porabi za razvoj podeželja. Med nami pozdravljam pristojno članico računskega sodišča, gospod Budbergite, ki tako tudi dobi besedo. Madam Chair, Honorable Members, Gospa predsednica, poslanke in poslanci, pripravljam oziroma predstavljam poročilo o stopnjah napake za razvoj podeželja od 2011 do 2013. Ta stopnja je bila 8,2 odstotka na podlagi podatkov iz naših revizij. na splošno je sodišče ugotovilo, da so bili glavni vzroki za to neskladnost s pravili za neuskrižno skladnost in nespoštovanje kmetijsko-okoljskih zavez za pomoč na površino. Le delno učinkoviti smo bili pri učinkovitosti. Preden grem na naložbene ukrepe, naj najprej omenim neskladnost s pravili, kar zadeva naskrižna skladnost in tudi kar zadeva naročila, javna naročila. Izvedbena pravila niso bila ustrezno upoštevana in uporabljena in tudi ponudniki niso bili ustrezno izbrani. V manjših občinah je prišlo do preferencialnega obravnavanja določenih ponudnikov. Pravila za upravičenost so bila kršena tako na strani zasebnih kot javnih upravičencev zaradi neupravičenosti upravičenca do določenega stroška oziroma postavke. Večina kršitev je bila nenamernih, ampak je bilo vseeno videti pri zasebnih kršiteljih, da je šlo tudi za namenske kršitve in to smo poročali Olafu. Pri mladih kmetih je bilo le malo podrobnih zahtev in ukrep, ki dodano, dodaja vrednost za gozdarstvo, je bil dobro uporabljen in po mnenju sodišča bi države članice morale in lahko preprečile številne napake pri naložbenih ukrepih. Informacije so bile na voljo državam članicam, ampak te jih niso ali ne uporabljale ali pa so se odločile, da jih ne uporabijo. Nekaj primerov dobrih praks pa smo vseeno našli. Za pomoč na površino smo ugotovili, da so kmetje uporabljali kmetijsko-okoljske ukrepe na prostovoljni ravni. Nekaj napak pa je bilo vseeno in vzroki so bili trije. Majhne spobude za kmete, majhne sankcije za neskladnosti. Komisija je začela z izvedbo akcijskega načrta, ki je šel v pravo smer, vendar pa še ni v celoti razvid na ravni držav članic, da bi se sistematično lotili tega vprašanja. Poleg tega pravni okvir z Evropske unije za 2014 do 2012 ima potencijale za zmanjšanje stopnje napak. Potrebne pa so dodatne pobude in spodbude na ravni držav članic, zato da ne bo prišlo do kršitev, ki vodijo do večine teh stopen napak. Po mnenju sodišča je ključ do uspešnega izvajanja pravila razvojne politike v tem, da najdemo pravo ravnovesje med številom in kompleksnostjo pravil za doseganje teh ciljev in potrebo potem, da se zagotovi pravilnost porabe. Zato, da se obravnavajo šip, šipke plati, pa sodišče predlaga, da naj bi komisija še naprej poskusa, poskušala ugotoviti, kateri so ključni razlogi za te napake in za to, da se najde, kje so napake v postopkih javnih naročil, kar zadeva neupravičene upravičence in tako naprej, ter da se treba lotiti upravnih preverjanj. Komisija mora spremljati tudi izvajanje programov za razvoj podeželja, in preverjati skladnost s pravili, tudi s tistimi sprejetimi na nacionalni ravni. Komisija in države članice bi morali skupaj analizirati, v kolikšni meri lahko preprostejše ukrepe repliciramo v drugih ukrepih, ne da bi s tem odgrozili celotnega cilja. Pročiti je treba tudi to, kako bi lahko izboljšali schemo za kmetijske proizvode. Hvala lepa in z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Ja, ja, to je pomembno poročilo in naj opozorim na to, da seveda pri obeh poročilih vabimo na to predstavitev tudi kolegi odbora za kmetijstvo. Poročevalec pa je kolega Pohe. Hvala, gospa Gresle. Najprej Hvala, gospod Budbergite, za to podrobno poročilo, ki dobro odraža stanje na tem področju. Zagotavlja tudi poglavljeno analizo revizijskih pregledov, pa tudi predlaga pot naprej. Stopne napake, kot vidite, so v tem sektorju še daleč od idealnega stanja. Stopnja napake je še vedno spremljiva oziroma tolerantna, zato bom se osredotočil bolj na vsebino samega poročila. Naj začnem pozitivno. Naj povdarim, da moramo priznati prizadevanja držav članic in komisije z namenom zmanjšati stopnje napak pri porabi za namene razvoja podeželja, slasti v luči gospodarske krize in stogih vrčevalnih ukrepov. Kar nekaj vprašanj je bilo izpostavljenih v tem poročilu in tudi komisija jih pozna. Menim pa, da obstaja dobra volja, da nadaljujemo v pravi smeri. Prosimo pa komisijo, da tesno spremlja izvajanje programov za razvoj podeželja. Eden od pomembnih korakov, ki vodi k boljšim rezultatom, je zagotovo nadaljna poenostavitev. Slišali smo komisijo, ki je na mačarskem zasedanju povedala, da poenostavitev še ni zadostna in da želi komisar Higgins to postaviti v spredje svojih prednostnih nalog za leto 2015. Treba je priti do prave poenostavitve. In v tem kontekstu se ne morem strinjati s tem, da naj bi zmanjšali sedanjo stopnjo napake na podlagi tega, kar imamo zdaj. Mislim, menim, da je ne treba narediti več. Že sem govoril z več diplomati in z več eh, kolegi, ki pravijo, da bodo nova pravila SKP močno vplivala na kmete. Kmetje bi namreč morali preučiti 500 strani nove zakonodaje, da bi dobro razumeli, zakaj gre. gre za intenzivnejšo rabo pravil in komisija bi morala uporabiti tudi bolj enotno metodologijo za izračunavanje, ki bi se lahko uporabila po vseh državah članicah. Zaenkrat v službah komisije še nimajo enotne metodologije za izračunavanje, kar še bolj zapleta stvari v državah članicah. Podpiram računsko sodišče pri tem, da je treba zagotoviti podrobna pravila za javno naročanje, za postopke izbire upravičencev in kako ravnati v primerih suma goljufivih dejanj. In ne nazadnje, pozivam komisijo, da izvede podrobno analizo stroškov glede odnosa med izvajanjem in na ravni EU in na ravni držav članic. To vrstna analiza bo morala ugotoviti oziroma identificirati, kateri ukrepi bodo bolj učinkoviti v prihodnje. Hvala. Ja, Hvala lepa. Predn dam besedo komisiji, pa bi tudi jaz zastavili nekaj vprašanj. Namreč To poročilo je res senzacionalnega pomena, saj prvikrat izpostavlja, da komisija v letnem poročilu generalnega direktorja ni pravilno izračunala stopnje napake. Ocena komisije je zelo drugačna od ocene sodišča. Temu smo bili priča že pri letnem poročilu računskega sodišča, ampak s to analizo pa imamo zdaj eh, na mizi več možnosti. Kakšno je torej vaše pojasnilo, da imamo v letnem poročilu v delu 5,8 odstotka stopnje napake, računsko sledeče pravi 8,2. To je eh, velika razlika in mislim, da komisija mm, zdaj mora opraviti pomembno in obsežno korektivno delo. In moram reči, da me to kar nekoliko skrbi, kajti izdelo se mi je, da je varovanje denarja, da koplečeval to naša skupna naloga. Kot drugo, stopne napak po izračunu sodišča predstavlja 1,3 odstotke kršitev pravil EU, 6,9 pa pravil držav članic, tako da kot pravi Jens Gar, gre tu za takovanje gold plating. Eh, in zanima me, ali je tudi za vas to vprašanje, ki vas skrbi na področju podeželja in eh, kaj je bilo že storjenega na tem področju. No in dejstvo, da sodišče pravi, da eno osmino domnevnih eh, kršitev lahko odpišemo na fizične osebe in to je torej že nekaj, kar lahko ovrednotimo kot eh, sum goljofije. Zanima me, ali ste tu že v stiku z OLAF-om. Verjetno bi moralo priti do bistvenega povečanja primerov v preiskavi OLAF-a in zanima me, ali torej je temu tako. In mislim, da je pomembno to primerjati tudi z letnim poročilom o boju proti goljofijam, ker to je vsekakor nekaj nespremljivega. Razvoj podeželja je resnično vir vsako vrstnih težav, ker številni upravičenci se preprosto ne znajdejo v predpisih. Ampak zdaj vidimo, da niso evropski, ampak nacionalni predpisi tisti, ki v največji meri predstavljajo probleme. Torej, hvala lepa, besedo pa ponovno dobi gospod Longo, direktor iz generalne tekcije Agri. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi poročevalcu in eh, računskemu sodišču za poročilo, ki ga komisija sprejema z veliko naklonjenostjo in ki vsekakor predstavlja še en koristen prispevek k prizadevanjem komisije in držav članic, da bi zmanjšali stopnjo napak, ki je vsekakor nesprejemljiva na področju razvoja podeželja. Analiza sodišča, kar zadeva vzroke teh napak, potrjuje eh, ključne zaključke, ki jih je potegnila že komisija v svojem delovnem dokumentu, ki je bil predstavljen eh, parlamentu in svetu in eh, v katerem smo vzroke teh napak identificirali. Tako da, kar zadeva to vprašanje, se popolnoma strinjamo z ugotovitvami sodišča. Bi pa tudi povedal, da je potrebno upoštevati dejstvo, da so ambiciozni cilji politike za razvoj podeželja eh, in dejansko nezadostni sistem nadzora, tisto, kar je privedlo do tako visoke stopne napak. Razvoj podeželja se upravlja, to treba ponoviti, v skladu z mm, načelom deljene pristojnosti in države članice so zato uh, v prvi vrsti odgovorne za izvajanje teh programov in za uh, Eh, njihov nadzor. Komisija pa tu igra na ulogo eh, nadzorstvenega organa. In dejstvo je, da ne bomo uspeli zmagati v tej vojni, če ne bodo enako storile eh, tudi regionalne in nacionalne oblasti. Levi delež nepravilnosti, kot je izpostavilo sodišče, odpade na pomankanje spoštovanja nacionalnih in regionalnih predpisov, 84 odstotkov. In zato komisija eh, pozdravlja ugotovitev sodišča, eh, da naj bi države članice lahko bile in bi morale bile preprečiti in sankcionirati veliko večino ugotovljenih nepravilnosti. Ta zelo visoka stopnja napake, 8,2 je zelo visoka raven, nespremljiva raven, ta visoka stopnja napake za področje razvoja eh, podeželja, ki ga otavlja sodišče, v zadnjih treh letih, ne pomeni, da so bili ti zneski neustrezno porabljeni ali pa da politični cilji niso bili doseženi. Komisija ima na voljo korektivne ukrepe in jih tudi redno uveljavlja. Naj spomnim na finančne popravke, ki smo jih naložili državam članicam in eh, tu se je pojavil problem. Namreč eh, problem eh, nadzora nad eh, evropskim proračunom. Dejstvo je, da so države članice bile zavezane eh, uveljaviti popravne ukrepe. Komisija se strinja z mnenjem, da je eh, obseg in namen administrativnih kontrol potrebno razširiti na ravni držav članic. Komisija je v mm, okviru lastnih revizij skladnosti sistematično preverjala in bo preverjala, ali so nujni predvideni eh, dodatni eh, nadzorstveni ukrepi eh, poleg preverjan na, mestu, na licu mesta. Komisija je v letu 2012 se že lotila problema visoke stopne napak in zahtevala od držav članic načrte ukrepov, o katerih govori tudi zelo ljudno računsko sodišče. Izvajanje teh načrtov je tudi predmet sistematičnega spremljanja na ravni komisije. Naj povdarim ta vidik spremljanja, kar je omenil tudi poročevalec. Komisija je organizirala do sedaj štiri velike seminarije, kjer so bile prisotne vse plačilne agencije in vsi eh, organi upravljanja. Močno si torej prizadevamo za izboljšanje stanja, tudi s prispevkom in zahvaljujoč kolegov iz računskega sodišča, ki nam pomagajo pri teh prizadevanjih. E, najnovejša različica akcijskih načrtov, ki naj bi jih prejeli maja, bodo vključevali tudi ukrepe omenjene v današnjem poročilu in mislim, da bomo na ta način še lahko izboljšali uspešnost našega dela. E, komisija ima tudi redne izmenja mnen e, z državami članicami glede stope napak in pripravljamo tudi mm, popoln pregled dokumentov na eh, tem področju, naprimer spremembo uh, izračuna stroškovnikov. Na delavnicah so prisotni organi upravljanja, plačilne agencije. V letu 2015 eh, smo torej predlagali, da se eh, poenostavi opreditev stroškov, eh, da se jasneje Eh, opredeli vloga javnih organov in da se in da se upoštevajo tudi okoljski dejavniki. Pomembno je upoštevati tudi prispevek naših revizorjev in pa tudi eh, zemljepisno razsežnost naših eh, načrtov. Novi predlogi, zakonodajni predlogi, ki veljajo za obdobje 2014-2020, imajo tudi ustrezen vpliv v smislu odprave neustreznosti, nepravilnosti iz preteklih obdobij. Namen je torej, da se bistveno zmanjša stopne napak in sicer omejili smo eh, število eh, eh, pavšalnih plačil, pavšalnih prispevkov in tako naprej. Potem v programih razvoja podeželja, tudi eh, krepimo sodelovanje z plačilnimi agencijami in upravljalnimi eh, organi in sedaj izvajamo ex ante revizijo njihovih eh, nadzorstvenih sistemov. Prav tako imamo velik podarek na preverljivost in možnost nadzora teh ukrepov. Zato ima komisija zdaj na voljo ustrezne preventivne ukrepe, kot naprimer zaustavitev oziroma zamrznitev plačil, kar ima pomemben odvračilni učinek pri izvajanju korektivnih ukrepov. Moram tudi eh, reči, da smo zelo hitro uspeli eh, doseči pozitivne rezultate, lahko zadeva večletne programe. Vse, kar pa prvi rezultati naših skupnih prizadevanj, eh, torej komisije in držav članic, že so vidni in določeno znižanje stopnje napake na področju razvoja podeželja že ugotavljamo od leta 2014 naprej. Komisija bo torej nadaljevala, kot eh, je zahteval tudi vaš eh, odbor in kot zahteva računsko sodišče, eh, spremljala izvajanje teh akcijskih načrtov na podlagi dvostranskih odborov, letnih ocenjevanj ad hoc seminarjev. Komisija bo tudi še naprej državam članicam posredovala smernice in pa priporočila za izogib napakam. Področje razvoja podeželja bo torej v osrčju in pripravili bomo tudi ustrezno platformo za izmenjavanje boljših praks. Zdaj pa bi še odgovoril na nekaj konkretnih vprašanj. Razlika, po mojem mnenju, v stopni napake, ki jo ugotavljamo mi in ki jo ugotavlja sodišče, je posledica metodologije, na kateri temeli naš izračun in izračun računskega sodišča. Mi izhajamo iz statistik, ki nam jih posreduje države članice. In v teku zadnjih let smo razvili metodo, ki poleg eh, teh statistik upošteva tudi rezultate vseh revizij računskega sodišča. Temu dodamo tudi vse izide naših revizij in na tej podlagi opravimo strokovno eh, vrednotenje na podlagi vseh teh elementov in na ta način torej na koncu pridemo do stopnje napake, ki jo opredelimo za posamezno plačilno agencijo. E, torej dejansko opredelimo stopno napake za tisto mesto, kjer se napake dogajajo. Mislim torej, da smo na tej podlagi naredili pomembne korake naprej. Sodišče pa uporablja sistem, ki temelji na vzorcih, na torej vzorcu 180 mm, revizij transakcij in tu seveda so rezultati lahko različni. Ampak vendarle menim, da obstaja določena stopna konvergence, kar zadeva eh, tendence, ki jim eh, sledijo ti eh, pojavi. Tako da vsebinsko lahko povem, da se strinjamo, eh, glede številk pa vendarle lahko obstajajo še določene razlike. Kar zadeva problem goljufi. V prvi vrsti moram povedati, da smo mi uveljavili strategijo, katere namen je pomagati državam članicam z preventivnimi ukrepi in tu smo zajeli vse države eh, članice s eh, konkretnimi seminarji na temo preprečevanja goljufi. Tekom revizij, potem, ko se sestanemo eh, z njimi in ko ugotovimo primere goljufi, to tudi naznanimo pristojnim organom. In eh, zato sicer ne moremo natančno opredeliti števila teh primerov, ki smo jih eh, ugotovili v zadnjem obdobju. Tega podatka nima seboj, če pa želite, vam lahko ta podatek posredujem v prihodnjih dneh. Nacionalna pravila so zelo kompleksna in mi zato sodelujemo s državami članicami, da bi eh, bistveno bolj poenostavili nacionalna pravila. Hvala lepa. Also gut. Dobro. Če bi bila ta razlika pol odstotne točke, eh, ali tudi ena odstotne točke, bi rekla, ja, v redu. Ampak tu gre za skoraj tri odstotne točke razlike in eh, zato pri naslednji razrešnici za leto 2014 pričakujemo oziroma vi lahko pričakujete, da bomo zelo natančno spremljali, kako se stvari odvijajo naprej. Mislim, da je pomembno, da je dejstvo, zakaj so stvari takšne, kot so, to, da komisija morda ni dovolj natančno spremljala stvari. In ja, razumem tudi določeno kolegialnost med eh, generalnimi direkcijami in pa pristojnimi organi na eh, terenu ampak dejstvo je, da je stvari treba urediti. Nekaj pač ne funkcionira, ampak se bomo temu problemu še eh, posvetili. Vsekakor zelo pozdravljamo tudi vaše okrepe, ki ste jih omenili. Kolega Balčiti, vprašanje za komisijo. Ači premenike, lebe trumpeji. Ja, hvala, gospod predsednica. Čisto na kratko. V zadnjem mandatu smo razpravljali o tem, kdo bi moral biti odgovoren za razumno in upravičeno rabo finančnih sredstev Evropske unije. Takrat smo bili mnenja, da so države članice tiste, ki so odgovorne za to. Zato smo predvidevali, da se bo organiziralo usposabljanje in izvedli drugi ukrepi, ampak Moje osebno mnenje je, da bi morala biti komisija odgovorna za to. Po drugi strani pa smo vse tri strani odgovorne za pravilno rabo sredstev. Kako lahko to opredelimo? Kako lahko to naredimo? Lahko zagotovimo, da imajo države članice ustrezne nadzorne sisteme, ki znižajo stopnjo napak, pod določeno številko. Samo takrat lahko pričakujemo spremembe na bolje. Hvala. Komisija. Ja, hvala, predsednica. Torej, v osnovi se strinjamo, da je potrebno ukrepati, kar zadeva sisteme nadzora v državah članicah in to je ena naših ključnih aktivnosti, s katero se ukvarjamo v postopku odobritve programov. In v tej fazi smo še posebej pozorni na to, da preverjamo eh, preverljivost in nadzorljivost vseh teh eh, aktivnosti. In eh, seveda poskušamo državam članicam tudi nakazati naj kar se da poenostavijo nacionalna pravila. No in kar zadeva poenostavitev na splošno, lahko tudi povem, da komisar Hogan išče zdaj možnosti za poenostavitev naših politik. In na, uh, pomembno je, da se zgodijo poenostavitve na ravni držav članic, pa tudi na ravni institucij, torej parlamenta eh, in tudi na ravni odbora za kmetijstvo, pa tudi svet. Eh, z vsemi se posvetujemo in eh, od vseh smo dobili že veliko, veliko predlogov o poenostavitvah. Skratka, na zadevi delamo. Mislim, da bomo v okviru parlamenta imeli še možnosti razprave o tem. Dejstvo pa je, da ima tudi osebno misar Hogan, veliko zavezanost k temu cilju. Dobro, torej upanje ostaja in upanja nikoli nismo opustili. Izvolite, gospoda Budberhite. Thank you. Thank you. Uh... Hvala lepa. Imam samo pripombo. No, najprej glede visoke stopnje napake na področju programov razvoja podeželja. Uh, Dejansko vprašanje je, ali je ta visoka stopnja napake taka, da se zmanjšuje. Naj vas upozorim na en zelo pomemben vidik. In sicer, da ni pomembna samo ena številka pri stopni napake, ampak tudi zgodnje in spodnje meje, ki kažejo razpon, v katerem lahko sodišče meni, da se ta stopnja napake znižuje. Za obdobje 2011-2013 je sodišče 95-odstotno pripričano, da se povprečna stopnja napake znižuje do nižje stopnje 6,1 odstotka in zgornja meja 10,3 odstotka. Spodnja meja stopnje napake predstavlja prak dveh odstotkov. Glede primerov goljufij. V tem zadnjem obdobju, v zadnjih treh letih, smo poročali o treh primerih Olafu. Zdaj imamo na voljo samo informacije, da še vedno preizkujejo te primere. Podpiram tudi pripombo gospoda Vlčitisa, da ja, konec koncev ima komisija glavno odgovornost za izvajanje in izvrševanje evropskega proračuna. Komisija je glavni revidiranec našega sodišča in vsa priporočila pošiljamo tudi komisiji. Ampak, kot smo že rekli, države članice imajo na voljo dovolj informacij, da vse ali vsaj glavni del napak, ki smo jih ugotovili, da bi se jim lahko izognili, da bi jih lahko preprečili ali popravili na podlagi teh informacij. Naj opozorimo države članice tudi na to, da morajo biti bolj pozorne na pravilnost porabe. Komisija pa je tisti, tista končna odgovorna oseba v tem ciklusu. Hvala. Hvala, pročevarec, da bi še zadnjo besedo. Jaz sem rad, že komisija navrhuje eh, žadu. Hvala, gospod predsednica. Veseli me, da komisija predlaga celoten dolg seznam različnih ukrepov, tudi za sodelovanje s Evropskim računskim sodiščem, ki ga vidijo kot ključ do uspeha. Veseli me, da je komisar Hogan dal zeleno luč za to in nadaljevati moramo v to smer. Poenotiti moramo in sistematizirati metodologijo v komisiji, računskem sodišču in tudi v državah članicah koordinacija in usklajevanje metodologije in sodelovanje glede stopen napak je bistvenega pomena za prihodnost. Hvala. Hvala lepa, s tem zaključujemo s to točko. To je tudi konec dopoldanske seje. Popovdne pa nadaljujemo ob 15. uri in sicer bomo imeli zaslišanje o mehanizmu sodelovanja in eh, preverjanja za Bolgarijo in Romunijo. Tri leta eh, zdaj po eh, pristopu se prvič ukvarjamo s tem vprašanjem. Želim vam vsem dober tek in vidimo se popovdne.